So colleagues, we uh, move immediately to the first vote and I welcome the chair. Takoj bomo prišli na prvo glasovanje. Pozdravljam predsednico odbora Kont. Gre za boj proti goljofijam, ki škodijo finančnim interesom Unije z upravo kazenskega prava. Glasovali bomo sprejeti osnutka priporočila za drugo obravnavo. Nimamo nobenih predlogov sprememb, imamo enotno glasovanje in glasujemo. please. Colleagues, um, on this vote, uh, there is one too many from the. Enga preveč imamo od zelenih. Prosim, da zeleni usledijo svojo delegacijo. V redu, zdaj pa zaključujemo glasovanje. Sprejeto 68 podanih glasov, 12 proti, noben vzdržan glas and congratulations to the Čestitke eh, tudi poročevalcem Mara, gospe Gresle in gospodu Lopezu Aguilarju. Hvala lepa tudi kolegom iz odbora KONT. Zdaj pa bomo nadaljevali z glasovanji za odbor Libe. Hm, če se boste umirili, bomo kar nadaljevali z našim glasovanjem colleagues, if, um, if our colleagues from the Quant Committee could leave. Prosim, da kolegi iz odbora za nadzor proračuna tiho zapustijo dvorano. Hvala lepa. Um, we now move to the, um... Dragi kolegice in kolegi, nadaljujemo z glasovanjem. Z glasovanjem. o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za namene visoko usposobljene zaposlitve. Dva komentarja imam pred glasovanjem in sicer glede amandmajem o zaposlovanju v skladu z členom 55. Na 18. strani pod 13. kompromisom ni omembe, da to pokoja kriva kompromis na 37. strani. Če kompromis bo sprijet, je to povezano z kompromisom 14. Če nimate nič proti, bi 11 ti eh, predlog spremembe pokrili z 13. kompromisnim predlogom, in eh, sodi pod eh, kompromisni predlog. To je 13, ne pa 14, kot eh, prvotno upam, da to razumete. Jaz na nek način razumem, kakorkoli že bomo nadaljevali. In Začeli bomo z amendmajem 129, zavrnitev komisijskega predloga. Ste vsi pripravljeni? 129 za zavrnitev komisijskega predloga. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. And that is rejected. Zavrnjeno. Bomo nadaljevali za 130. Glasujte, prosim. Vote is closed. Konec glasovanja. That is rejected. Zavrnjeno. 280. Glasujmo. konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis o drugem členu glasujmo. Konec glasovanja. Sprijeto. Amadma 305 glasujte, prosim. konec glasovanja. Zavrnjeno. Imamo glasovanje v sklopu, amandma 3 iz Empl, 284 pa 306 skupaj. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amadma 307, glasujte prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 336. Se upravičujem. Kompromisni predlog. K členu 3 kompromis k členu 3. Glasujte, prosim. In pa še moje poročilo je. Ja. Konec glasovanja. Sprijeto. Amadma 336. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. zavrnjeno. Kompromis k členu 5. Glesujte, prosim. Konec glasovanja. Sprijeto. Amadma 348. Glesujte, prosim. tri, štiri, osem. Tristo oseminštirideset, še vedno glasujemo. Niste še vsi glasovali, tristo oseminštirideset. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis k členu 5.2. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis k členu 6. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Amadma 416. Glasujte, prosim. 416. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis k členu 7. Glasujte. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 449. Glasujte, prosim. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. Kompromis k členu 7a. Glasujte. Konec glasovanja. Sprijeto. Kompromis k členu 9. Glasujte. Pardon, kompromis k členu 8 najprej. Glasujte, prosim. Glasujte. konec glasovanja. Sprejeto, ampak deset ljudi ni glasovalo. Mogoče bolje potisnite v napravico ali pa bodite bolj pozorni in ne gledajte na svoje telefone. Deset ljudi ni glasovalo, vsekakor pa je to sprejeto. Kompromis k členu devet. ELS ima en glas preveč, prosim, da se prilagodite, saj zanima vas to glasovanje, kar mi je všeč, vendar pa imate enega preveč. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis k členu 10. Glasujte, prosim. kompromis členu 10. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis členu 11. Glasujte se. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis k členu 12. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Konec glasovanja. sprejeto kompromis k 13. členu, ki pokriva tudi zaposlovanje EMPL 11. Glasujte, konec glasovanja. EFTT ima en glas preveč, prosim, da to uredite. Zdaj je v redu, zdaj pa je konec glasovanja sprejeto. sorry, amendment, amendment 508. Zdaj pa amadma 508. 508. Petsto osem, konec glasovanja. Zavrnjeno. Petsto devet, glasujte, prosim. Petsto devet. konec glasovanja. Zavrnjeno, amandma 507, glasujte. Konec glasovanja. Zavrnjeno. V bloku 513, 510, 511, glasujte prosim. In to vključuje tudi 514. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis s členu 14. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprijeto. Kompromis k členu 16. Glasujte. Konec glasovanja. Konec glasovanja. sprejeto. Kompromis s členom 17, glasujte prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis s členom 19, glasujte prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis s členom 20. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Amendma 569, 569. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis k členu 21. Glasujte, prosim. Glasujte, prosim. konec glasovanja. Sprejeto kompromis členo 22, glasujte prosim. Konec glasovanja. Sprejeto kompromis k členo 23, glasujte prosim. Glasujte prosim. ILS e ima en preveč glas. Prosim, da uredite to. Sedeva je zdaj v redu. Konec glasovanja in sprejeto. Amadma 625 in Impel 19 identična sta. Glasujmo, prosim. konec glasovanja. Sprejeto. Kompromisko členo 24, glasujte. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromisko členo 24, glasujte prosim. konec glasovanja sprejeto. Amandma 127, 635 sta identična. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 636. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. 128, 637 sta identična, glasujmo prosim. Konec glasovanja. Sprejeta. Uvodne izjave, uvodna izjava ena, kompromis, konec glasovanja. Sprejeto. Sprejeto. Amandma 136, glasujte prosim. Konec glasovanja. Sprijeto kompromis k uvodni izjavi 3a. Glasujte. Konec glasovanja. Sprijeto kompromis k uvodni izjavi 3aa. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis, ki je v vodni izjavi štiri, glasujte prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis, ki je v vodni izjavi štiri, pi, glasujte prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Amanma 139, 139. Konec glasovanja. ELS ima en preveč. Konec glasovanja. Sprijeto. Kompromis k vodni izjavi 5. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprijeto. Sprijeto. Kompromis k uvodni izjavi pet Adelsovite, prosim. Konec glasovanja sprejeto. Kompromis k uvodni izjavi pet B glasujte, prosim. Konec glasovanja. LS eh, ima en glas preveč. Zaključeno sprejeto. Amadma 150. Glasujte, prosim. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis, ko vodi izjavi šest, glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprijeto. Amadnama 154, glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno amandma 155. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis, ko bo njih zavi 6a. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprijeto. Kompromis, ko bo njih zavi 6b. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Konec glasovanja sprejeto. Kompromis k uvodni izjavi 7 glasujte. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis k uvodni izjavi 8 glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis o uvodni izjavi 8a glasujte. Konec glasovanja sprejeto. Prvi skupni izjavi 9, glasujte prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 168, glasujte prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis, ko vodi izjavi 11, glasujte prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis v vodni izjavi 13. Glasujte. Konec glasovanja. Sprejeto. Pri vodni izjavi 14 imamo dva amadmaja. Prvi je 183. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 184, glasujte prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis, ko vodni izjavi 15, glasujte prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis, ko vodni izjavi 16, glasujte prosim. Zavrnjeno konec glasovanja. Sprijeto kompromis, ko v urni izjavi 17, glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprijeto. Amandma 210. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis govorni izjavi 20. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprijeto. 214. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 215. Glasujte. Konec glasovanja. Zavrnjeno kompromis v uvodni izjavi 21. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis v uvodni izjavi 22. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Sprejeto. Amadma 223, glasujte prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis ko vodni izjavi 24, glasujte prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis ko vodni izjavi 26, glasujte prosim konec glasovanju. Sprejeto. Kompromis k uvodni izjavi 27. Konec glasovanja. Sprejeto. 28. uvodna izjava kompromis. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. 29. Glasujte. Glasujte. Konec glasovanja. Sprijeto. 30. Glasujte. Konec glasovanja. Sprijeto. 34. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprijeto. Uvodna izjava 34. A, glasujte, prosim konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis v vodni izjavi 35. Eh, glasujte. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis v vodni izjavi 36. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprijeto. Kompromisko vodi izjavi 36. A, glasujte. Konec glasovanja. Sprejeto. Uvodna izjava 37. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. 38. Glasujte. Konec glasovanja. Sprejeto amandma 257, identična 257 za 258. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis v vodi izjavi 40. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. sprejeto. 41, glasujte prosim. Konec glasovanja. Sprejeto, še malo. 42, glasujte prosim. Konec glasovanja. Sprijeto. 43, glasujte prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. 44. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. 45. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. 274. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis govorni izjavi 46a. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprijeta. Kompromis govorni izjavi 48a. Glasujte, prosim. Še čisto malo. Konec glasovanja. Sprijeta. Sprijeta.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 Okay, so now we can do the final vote. Thank goodness. Zdaj pa lahko pridemo na končno glasovanje, na srečo. Tako spremenjeno besedilo, o tem bomo glasovali. Glasujmo prosim poimensko. The vote is closed. Konec glasovanja. 57 dani glasov, 45 za, proti 10, 2 zdržana glasova. Zdaj pa glasujemo glede podelitve mandata za pogajanje. Glasujte, prosim. Hvala za glasovanje. Sprejeto 64 za, 10 proti 3 vzdržani glasovi. Tako. Se upravičujem za dolžino tega glasovanja, zdaj pa nadaljujemo z poročilo gospe Kvajon. Sprašujem vas, Tanja, če želiš besedo? Ne. Potem lahko kar nadaljujemo z glasovanjem. Prosim vas za potrpljenje, dragi kolegice in kolegi, vem, da so to dolga glasovanja. Gre pa za pomembno glasovanje glede kvalifikacij, tako da prosim za nekaj potrpljenja. Za najprej o pomba. Amadma gospe Spinelli je v, pokrita v kompromiso glede uvoda, samega amadmaja ni na seznamu, če nima nič proti, te, nič proti temu, lahko nadaljujemo z glasovanjem in je ta amadma tudi pokrit, če bo sprejet kompromis. On blok na 33. strani je dodatek glede kre, kompromisa glede hude škode, 23. povezan z 68. poročevalke. Je treba upoštevati prvem delo, oba sta vključena. To moram prebrati za to bliskovito naglico, ker drugače ne bomo naljevali kastaldo. 289 pokriva iste ideje. Pri uvodnih izjavah, če nima nič, nič eh, proti, bi 23. amadma obravnavali, kot da je eh, glas, izglasovan v mm, bloku. 218 eh, povezan z 23 je napačno vrščen pri drugem bloku, moral bi biti v prvem bloku. To se pravi, da bomo obravnavali, kot da je 218 eh, že obravnavan pri prvem bloku skupaj z členom 215. Eh, če se s vsem tem strinjate, lahko nadaljujemo z glasovanjem. Okay, so we move to... No, I don't. That's the green card on. Got it? So we move to the uh, to amendment 90. Začnemo s predlogi spremembe 96, 97, 98 in identični so, glasujemo. As everyone voted. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Teles ima en glas preveč. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 33. Glasujemo. Vote is closed. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis ena o drugem členu, o definicijah. Glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja. Sprejet. predlog spremembe 324, glasujemo. 324 in ne, najprej 324, samo ta predlog spremembe, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 325, glasujemo. Konec glasovanja. Tudi ta je zavrnjen. Ločeno glasovanje o členu 2.9, vodni odstavek eh, k, eh, oziroma besedila komisije. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 1C o vodni zavi 16. Glasujemo konec glasovanja. Sprejet. Predlog sprejem 169. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 339. 339. Glasujemo. Konec glasovanja zavrni. Preglasujem 342, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 301, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 343 in 214 skupaj glasujmo. Tristo triinštirideset in dvesto štirinajst eh, skupaj, konec glasovanja, zavrnjena sta. Kompromis dve o četrtem členu glasujemo. konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 3 eh, o 5. členu glasujemo. Close. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 4 o 6. členu glasujemo. Konec glasovanja sprejet. Kompromis 10 o 7. členu glasujemo. Glasujemo sedaj. Konec glasovanja. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejet. kompromis 5 o 8. členu. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 6 o 9. členu. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 7 o 10. členu. Glasujemo. Glasujemo. Konec glasovanja. Spred kompromis 7a eh, v vodni izjavi 28 glasujemo. Konec glasovanja. Spred kompromis 8 v 11. členu glasujemo. konec glasovanja. Spred. Kompromis 9 o 12. členu in pa dveh uvodnih izjavah. Glasujemo. Konec glasovanja. Spred. Predloga spremembe 470 in 471, ki sta enaka, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeta. Predlog srembe 463 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Kompromis 11 o členi 14 in 20. Glasujemo. Konec glasovanja sprejet kompromis 15 o 15. Eh, in 21. členu glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 12 o 16. členu glasujemo. Konec glasovanja. Spred. Glasujemo skupaj o predlogi spremembe od 69 do 546. Glasujemo. Tako kot sem to eh, povedal, seveda, pred začetkom glasovanja od 69 do 546, torej konec glasovanja, zavrnjeni so. Sedaj pa še drugi del skupnega glasovanja, predlog srednje 549, 218 in 219. Eh, Kolegi, to je drugi del tega skupnega glasovanja o predlogu srednje 549, 218 in 219. To je drugi popravek. 549 in uh, 219 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 13. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 14. Glasujemo. Konec glasovanja. Spred. Predlog srednje 573, glasujemo. Konec glasovanja. Spred. Spred. predlog spremembe 575. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 576. Glasujemo. Sedaj glasujemo. zahvaliti se moramo eh, tehničnemu osebju, ker eh, napredujemo zelo hitro in napake so hitro odpravljene. Kompromis 16. A se upravičujem, eh, nisem končal glasovanja. Konec glasovanja, sprejet. Včasih smo prehitri. No, bomo še enkrat ponovili. A želite, da ponovimo 575 in 576, no kar pomirite se, kar mirno, mirno. Bomo ponovili glasovanje. Preglasujemo 575. Glasujemo 575. Konec glasovanja. Zavrnjen. 576. Glasujemo Konec glasovanja. Tudi ta je zavrnjen. Sedaj pa kompromis 16. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 17. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 18. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Če želite popraviti svoje glasovanje, lahko to naredite pozneje, gospod. Sprejeto torej. Kompromis 23 oziroma kompromisa 23.31a glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeta kompromis 19. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 19a. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 20. Glasujemo. Konec glasovanja. Spred. Kompromis 21. Glasujemo. Konec glasovanja. LS plus 1. Konec glasovanja. Spred. Predostrembe 691. Glasujemo. 691. Konec glasovanja. Zavrnjen. Kompromis 22. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 24. Glasujemo. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog srembe 702. Glasujemo. Konec glasovanja. zavrnjen. Oh Amendment 703, the vote... Predlog spremembe 703. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Kompromis 25. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Ločeno glasovanje o členu 31.1. Glasujemo. Konec glasovanja. Spred. Kompromis 26. Glasujemo. Konec glasovanja. Spred. Preglasujem B713. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Preglasujem B714. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen prelog spremembe 715 ter prelog spremembe 716 enaka sta, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjena. Prelog spremembe 717, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Kompromis 27. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 28. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 29. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Sprejet. Kompromis 30. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 31. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Preglasujem be 771. Glasujemo. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnim. 772 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnim. 773 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnim kompromis 32a. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 32b. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Prelo srembe 95. Glasujemo. konec glasovanja. Sprejet. 795. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnim. 797. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnim. 798. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnem. Predlog spremembe je 99. Navedbe, predlog eh, spremembe je 99. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnem. Predlog spremembe je 100. Glasujemo. Zavrnem. Konec glasovanja. Zavrnjen. Uvodne izjave, kompromis 34, glasujemo. Konec glasovanja. Spred. Kompromis 35, glasujemo. Konec glasovanja. Spred. Kompromis 36, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 37. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Prvo sprem je 163. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog 171, se zaprečujem, 171, glasujemo konec glasovanja. Zavrnjen 172, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen 173, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen 174, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 175. Glasujemo. Konec glasovanja. Spred. Predlogi 714, 176 in 177 enaki so. Skupaj glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeti. Kompromis 38. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprej. Kompromis 39. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprej. Predlosenje 21 in pa predlosenje 208 enaka sta skupaj glasujemo. konec glasovanja. Sprejeta sta. Preglasujemo 209. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnem. 210. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeta. 211. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnim. 24 in 221 sta enaka, glasujemo skupaj, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeta sta 224, glasujemo. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Kompromis 40. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Preračunjem je 238. Glasujemo. Konec glasovanja sprejet. Kompromis 41. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Prelosujemo 254. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnim. 256. Glasujemo. Konec glasovanja sprejet. Kompromis 42. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Preglasujem B263. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjem. Kompromis 43. Glasujemo. Glasujemo. Konec glasovanja. Spred. Predlog spremembe 287. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrn. Priloga spremembe 290 in 291 sta enaka. Skupaj glasujemo. konec glasovanja, zavrnjena sta. Sedaj pa uvodna izjava 6, predvsem je 4 in glasujemo. Uvodna izjava 6, predvsem je 4, glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejet. Uvodna izjava je 15, predlog se nime 9, glasujemo. Konec glasovanja. Kon spretu. In še končno glasovanje, poimensko glasujemo. Ste vsi glasovali? konec glasovanja. Sprejeto 40 za, 13 proti, 4 vzdržani, sedaj pa glasovanje o odločitvi o začetku pogajanj, glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanj. Tudi to je sprejeto, 37 za, 14 proti, 4 vzdržani, Čestitke Tani Fajon, poročevalki. In s tem smo prišli do konca glasovanja. Tanja bi rada spregovorila, izvoli Tanja. Kolegs. Klod. Uh... Um, Hvala, Klod. Kolegi in kolegice, rada bi se vam zahvalila za to neverjetno uh, sodelovanje. Hvala Alessandri, Angeliki, Barbari, Jean. Mislim, da smo opravili odlično eh, delo, tudi skupaj z Jusijem. To je ambiciozno, progresivno besedilo, del eh, azilne zakonodaje in mislim, da je to pomemben korak naprej v smeri bolj učinkovitega in humanega azilnega sistema v Evropi. Hvaležna sem vam za sodelovanje in še enkrat hvala. Resnično podcenjujemo trdo delo, ki ga je treba vložiti v te. Uh, komplicirane dosege. Hvala Tanji, hvala poročevalcem v senci in hvala našemu osebju, hvala za vaše potrpljenje, hvala za glasovanje.